Kokabato, Kubicka, Tomas Mann, Charles Stenok in Helga Trüppel so uložili pisno izjavo iz leta 2008 in sicer glede televizijske postaje NTDTV iz Kitajske. In v skladu z 16. členom smo to prošnjo predali ustreznim organom. Besedila bodo objavljena. Besedo v zvezi s tem ima kolega Kapato. Grazie, eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. V imenu vseh tistih, ki smo podali to pobudo, bi se rad zahvalil vsem ostalim 140 poslancem, ki so podprli eh, to pobudo glede televizijske postaje NTDTV iz Kitajske. Gre za kršenje temeljnih človekovih pravic. Parlament je ugotovil pri Saharovi nagradi, pri obisku Dalajlame, da kadarkoli kritiziramo kršitve človekovih pravic v Kitajski, to počnemo v korist kitajskega naroda. Najlepša hvala. Hvala lepa. Po dnevnem redu je na vrsti glasovanje in sicer po poenostavljenem postopku o poročilu gospe Matiju. Gre za proračunski nadzor sredstva Evropske unije v Afganistanu. O tem bomo glasovali poimensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Prosim, da se usedete na svoje mesto.